liebe kolleginnen und kollegen Dragi kolegi in kolegice, gospe in gospodje, prosim vas, da se posedete in morda si lahko za začetek ogledamo kratek video posnetek. Prosim, posedite se. liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegi in kolegice, gospe in gospodje. V izredno čast mi je, da lahko Rajfu Badavi prejemniku naše nagrade Saharova, ki danes ne more biti z nami, ker je svobodno izražal svoje mnenje, eh, Eh, in bil zaradi tega obsojen na deset let zapora in tisoč udarcev z bičem. In eh, ko nas je dosegla novica, da je bil eh, premeščen v samico in ker vem, ne more osebno sprejeti nagrade, mi je v izredno čast, da lahko pozdravim njegovo pogumno ženo, ki bo v imenu svojega moža danes prijela to nagrado. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Unter den vielen Gästen. Med številnimi gosti, ki so nas danes počastili s svojim obiskom in ki prisustvujejo tej podelitvi nagrade, so tudi predstavniki eh, diplomatov in tu sta dva gosta, ki bi jo tudi želel pozdraviti eh, po dogovoru z gospo Hajdar tudi v njenem imenu. Pozdrav gospe eh, Olgi Šorinovi iz eh, Fundacije Nemcova in Aliste Vitov, predstavnici venezuelske, venezuelske opozicije. Eh, lepo pozdravljam torej med drugim tudi ta dva gosta na letošnji podelitvi nagrade Saharova. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Najlepša hvala, gospe in gospodje, da ste z nami. Preko vas, eh, gospo, gospa Hajdar, želimo nagraditi in počastiti boj vašega moža. Vam osebno, gospa Hajdar, vaši družini, vašim otrokom, vsem vašim prijateljem naj najprej čestitam za pogum, za odločnost, ki ste pokazali v boju za to, da bi se vaš mož vrnil domov, da bi se vrnil k svojim trem uh, mladim otrokom, ki želno pričakujejo vrnitev svojega očeta. V imenu našega parlamenta vam izrekam vso čast, tudi s pričo uh, grožen eh, s eh, smrtjo, ste morali zapustiti svojo državo in se zateči v Kanado, odkudr se naprej borite za osvoboditev svojega moža. Imate eh, glas, ki nadomešča njegovega, ki ga ne more uporabljati in v imenu nas vseh tukaj na tem mestu ponovno pozivam kralja Salmana, da pomilosti gospoda Badavija in da ga ne mudoma spusti in mu omogoči vrnitev k svoji družini. Kljub velikemu tveganju se je Rajpa Davi kot bloger pogumno zauzema za podporo svobode izražanja. Storil ni nič drugega, kot da je izkoristil svojo svobodo do izražanja in s tem je pravzaprav zapolnil neko vrzel, njegov blok je zapolnil vrzel v državi, kjer eh, je svobodno izražanje mnenja omejeno. Pozdignil je svoj glas za pravico vseh ljudi, da svobodno izražajo svoje mnenje. Zahtevajo svoji državi skupnost, ki bo odprta za mnenja drugih. Ko je preko telefona eh, narekoval predgovor za knjigo o svojih delih, je dejal, da je njegova naloga razsvetliti celo družbo zasleduje cilj, da bi ohranil nedotakljivost eh, duhovnih vrednot, oziroma da bi se zaprostavil nedotakljivosti duhovnih vrednot v svoji državi, da bi zagotovil svobodo izražanja, da bi podprl pravice žensk in zaščito manjšin ter varovanje temeljnih človekovih pravic vsakega posameznika in posameznice v državi. V tem duhu je Rajfa Davi leta 2006 vzpostavil eh, spletni forum savskih liberalcev. Tam je opozarjal na potrebo po eh, kulturnih in družbenih reformah. Dve leti kasneje ga je vlada prisilila, da je forum zaprl, ampak niso dal. Ravno nasprotno, vrnil se je z novim spletnim forumom svobodno mrežo saudskih liberalcem. Ta forum je združeval na deset tisoč ljudi, ki so razpravljali o veri in politiki in ko se je pojavila arabska pomlad, je na tem forumu potekala zelo živahna razprava. Zaprtje njegove spletne strani je bila velika izguba za svobodo izražanja v njegovi državi ni bil le žrtev eh, cenzure, bil je tudi zaprt in prvih 50 udarcev z eh, bičem je prijel pred ogromno množico. Njegovo bičanje je šokiralo celoten svet. Posod so se ljudje podali na ulice in izkoristili so socialne medije, ki so njegov instrument, da bi obsodili to grozoto. Uh, Zaradi slabega zdravstvenega stanja eh, so nadaljne bičenje začasno odložili. Rajk Badavi pa je postal simbolična figura in navdih za vse tiste, ki se bojijo, borijo za temeljne pravice ne samo v regiji, ampak tudi širše po celem svetu. In dejansko Raj Padavi v tem boju ni sam. Njegov odvetnik Valet Abu Al-Kair, eh, star 36 let, je prejel 15-letno zaporno kazen. Kot ustanovitelj opazovalnice za človekove pravice je bil. Uh, obsojen zaradi svojih tvitev. V oktobru je eh, dr. Abdum Karil Al-Kodr, ki je soustanovitelj Saudskega združenja za politične in državljanske pravice, ravno tako končal v zaporu. Obsojen je bil na 8-letno zaporno kazen in 10-letno prepoved potovanj. Še pred nekaj tedni je Ashraf Fayad, mlad pesnik eh, in eh, organizator razstav bil eh, obsojen na smrt zaradi apostazije. Njegov eh, sodni proces je bil zelo vprašljiv in eh, ljudje po vsem svetu opozarjajo na neustrezno upoštevanje pravic. Al-Muhammad Al-Nir ima zdaj 21 let, star pa je bil samo 18 let, ko je bil obsojen, ker je demonstriral za enake pravice v Saudski Arabiji. Zato je bil obsojen na smrt s križanjem. Šokirani smo nad poročili, da naj bi ta obsodba bila v prihodnjih dneh izvršena. In kot smo storili za Raifa Badavija, smo tudi v tem primeru z resolucijo Evropskega parlamenta pozvali savdske oblasti in ta poziv danes ponavljam, naj eh, Mohameda Al-Nimra osvobodijo. Preklici, prekličite smrtno obsodbo in ne izvedi, eh, izvršite te grozljive kazni. ampak dragi kolegi in kolegice to je samo nekaj primerov od številnih primerov političnih zapornikov ki so deležni eh, zapornih kazni ponižujočega ravnanja in celo smrtne kazni zato pozivamo savdske oblasti naj eh, ustavijo sistematično zatiranje svobode izražanja in naj eh, končno izpolnijo številne zaveze, ki jih je država sprejela v okviru mednarodnih eh, konvencij. Naprimer, eh, kar zadeva eh, konvencijo proti mučenju, kar zadeva konvencijo o pravicah otrok. Tudi savdska družba ima pravico zastavljati više zahteve svojim oblastem. Eh, Eh, gre za državo, ki je bila izvoljena za začasno članico oziroma za članico eh, Sveta za človekove pravice Združenih narodov. In ne more torej kršiti vseh zavez, ki jih je sprejela v okviru organizacije človekovih pravic, kajti samo letos je bilo v državi usmrčenih 150 ljudi. Družba v Saudski Arabiji zahteva uh, odprto komunikacijo. Eh, država beleži največje število uporabnikov socialnih medijev, ampak internet je podvržen močni cenzuri. Veliko število strani je bilo o, eh, zaprtih, več kot 400 tisoč. In kdorkoli si drzne izražati svoje mnenje, je deležen hude kazni. In ne samo Evropski parlament, tudi mednarodna skupnost je pripravljena za dialog, dialog o človekovih pravicah z Saudsko Arabijo. To bi lahko podprli na parlamentarni ravni in s tem bi dejansko lahko izboljšali razmere, spodbujali vzajemno razumevanje eh, in eh, dosegli napredek. Prišlo je do nekaj pozitivnih korakov. Eh, ministrski svet je podprl določene reforme in uh, upamo, da bomo vendarle dobili vsaj dostop do organizacij civilne družbe. Majhni koraki so bili narejeni na področju pravic žensk, ampak eh, do enakopravnosti žensk manjka še veliko. Borimo se za enakopravnost mošk in žen, mošk, moških in žensk in uh, se borimo za odpravo vsakršne diskriminacije. Uh, končno je potrebno odpraviti eh, patriarhat, to ne sodi v 21. stoletje. Spoštovana gospa Hajdar, gospe in gospodje, kolegi in kolegice, dragi gostje. Noben teror Tudi nobena grozljiva kazen nam ne bo preprečila, da bi se borili za človekove pravice. In noben varnostni argument, nobena trgovina z orožjem ali trgovanje z nafto nam ne sme preprečiti, eh, da bi eh, v tem boju nadaljevali. Raj Badavi sam je, po, je povedal, da je svobodno izražanje mnenja zrak, ki ga mislec diha. Eh, hkrati pa je to tudi gorivo, ki daje ogen njegovim idejam. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, v veliko čast mi je, da lahko nagrado Saharova za eh, duhovno svobodo Evropskega parlamenta za leto 2015 podelim Rajfu Badaviju in zares upam, da mu bomo čim prej to nagrado lahko tudi osebno izročili tu v tej plenarni dvorani. Najlepša hvala. Prisrčna hvala, gospe in gospodje, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospe in gospodje poslanci. Hvala za vašo prisotnost. Veliko čast mi je, da sem tu z vami. Res bi si želela, da bi lahko moj mož osebno prejel to nagrado. Če mi dovolite, pa bi vas prosila, da z minuto molka počastimo spomin na vse tiste, ki so umrli v Franciji in drugi. To je največja želja mojega moža. Minuta molka za vse žrtve, prosim. ali šokolakom. Hvala lepa. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospe in gospodje poslanci, tu stojim pred vami. odločno naslavljam vse predstavnike evropskih narodov. Ponosna sem, ker zastopam svojega moža in ker sem tu v eni izmed najbolj demokratičnih institucij na svetu. Naj začnem svoj govor z nečim, kar je zapisal moj mož. Svoboda izražanja je zrak, ki ga vsi dihamo. To je gorivo vseh nas za naše delo, za naše razmišljanje. narodi lahko napredujejo prav zaradi svojih idej, filozofije. Prav zaradi tega razmišljanja lahko civilizacije napredujejo in gredo v smeri blaginje. Mednarodna skupnost in pravniki po vsem svetu želijo, da bi se savtski režim spremenil, potrebujemo reforme kajti to so temeljne pravice, svoboda izražanja. Če ste človek, imate lahko pravico svobodno razmišljati, kot želite. Lahko razmišljate tako, kot želite. Lahko nekaj ljubite ali sovražite. Lahko ste islamist, lahko ste liberalec, karkoli želite. To je vaša izbira. Arabski intelektualci, misleci, se vedno preganjajo, ko želijo prenašati svoje sporočila, kajti pri nas doma je svobodno izraženje misli krivovirstvo. Tako razmišljajo nekateri arabski narodi. Arabska družba pogosto meni, da je svobodno razmišljanje odstopanje od verstva. Ali je to normalno? Seveda ne kajti to ni naravno. Misleci se morajo svobodno izražati v arabskem svetu, če tudi je mogoče kaj narobe ali pa ni v stiku z verskim razmišljanjem. vse mora biti odprto, vse misli morajo biti sprejete, vsakršno razmišljanje družba mora poslušati mnenja vseh, tistih, ki so kritični, tisti, ki podajajo konstruktivne kritike, vsi imajo pravico izražati svoje mnenje. Kdorkoli opazuje arabsko družbo, lahko vidi, da imamo tam autokratski režim. Ljudje so podrejeni v tem sistemu, po tem verskim sistemom. Ljudje morajo biti podrejeni verstvu tam. Izrekajo se fatve proti tistim, ki ne spoštujejo verstva kajti to ne bi bila grožnja. In takšni intelektualci, ki ščitijo svobodno razmišljanje, so preganjani. In tu imamo beg možganov iz arabskega sveta. Nekateri odhajajo, da bi se lahko svobodno izražali druge. Gospe in gospodje, preden je bil moj mož zaprt, je rekel, da verstva skušajo ustrahovati mislece, in intelektualce. Skušajo jim porezati krila. Raif Badawi je mlad človek iz Saudske Arabije. Leta 2012 je bil obdolžen apostazije in najprej je bil obsojen na smrtno kazen, potem pa na deset let zapora, na tisoč udarcev z bičem 300 tisoč dolarjev. Tisoč udarcev z bičem naj bi prejel vsak petek 50 udarcev po molitvi. Potem so izrekli tudi prepoved potovanja in deset let po tem, ko naj bi bil spušen z zapora, se ne sme pogovarjati z mediji. Rejf ni kriminalec, ni posiljevalec, je pač svobodni duh, prosto razmišlja. Kakšno je njegovo kaznivo dejanje? To, da svobodno razmišlja v državi, kjer se to zatira? Moj mož ni kriminalec, ni bandit, prav tako ni trgovec z drogami zato da bi si zaslužil tako hudo kazen, te udarce z bičem. Moj mož je izražal svoje misli na papirju, on sanja o boljšem svetu, o svetu, kjer so sprejeta mnenja vseh, tudi tistih, ki so kritični. Moj mož je govoril jasno in je ikona svobode, ne samo v arabskem svetu in po, po vsem svetu je ikona svobode. On je le mirovnik, je pacifist, je mislec. Ni želel slepo slediti tem ljudem z tega verstva, ki, živi, ki živijo v drugem stoletju. Moj mož je odločno spregovoril, uprl se je barbarstvu in takšnemu verstvu in zato so ga 50 krat udarili z bičem po celem telesu. In to je sprožilo reakcije po vsem svetu. Vidimo te reakcije v Avstraliji, v Kanadi, v vseh državah ljudje pravijo, jaz sem Raif. Posod po svetu. Ta nagrada, ki jo je prejel danes, je zgodovinski trenutek. To je tudi znak poguma, gospod predsednik. Pokazali ste velik pogum. Danes je postal prvi državljan iz našega dela sveta, iz naše regije, zaliva, ki je prijel to nagrado. Gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za to čast, in za to priložnost na koncu bi citirala besede mojega moža. Za tiste, ki nam želijo, da umremo, želimo naj živijo. Za tiste, ki, želimo, ki želijo, da ostanemo v slabem razmišljanju, želimo, da svobodno razmišljajo. setzt euch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi kolegi in kolegice, mislim, da se lahko v imenu nas vseh še enkrat zahvalim gospe Hajdar. Pred govorom sem imel priložnost, da sem se kar nekaj časa pogovarjal z njo in verjetno bi tudi vi dobili enako tis, kot sem ga dobil sam. Gospa Hadar je govorila o svojih treh uh, otrocih, uh, eh, 12-letni deklici, 11-letnem eh, uh, dečku in 8-letni deklici, ki čakajo v Kanadi na svojega očeta. Gospa Hajdar mi je dejala, da gospod Badavi vsakeč, kadar z njo govori po telefonu, zastavi vprašanje, ali me otroci niso pozabili. mislim, da si lahko vsi predstavljamo, kaj to pomeni za očeta, pa tudi za mamo, ki mora v takih okoliščinah eh, govoriti s svojim možem in odgovarjati na to vprašanje. In sama je povedala, eh, vedno mu pravim, ne, otroci te ne bodo pozabili, nihče te ne bo pozabil in današnja slovesnost bo nedvomno prispevala tudi k temu, da bodo tudi otroci videli, da njihov oče ni pozabljen, da se borimo zan in vam, gospod Hajdar, bi želel povedati, da mislim, da vsi v tej dvorani občudujemo vaš neverjeten pogum. Najlepša hvala za vaš govor. lepo popoldne želim vsem kolegom sedaj lahko nadaljujemo z našim delom skladno s pravilom 152 z drugim odstavkom in potem, ko sem se posvetila s političnimi skupinami, želimo najti na glasovanje spremembo dnevnega reda. To je poročilo gospe Valero o izvozu orožja. To bo četrta točka na dnevnem redu popolne po izjavi o 20. obletnici Dejtonskega mirovnega sporozuma ali kdo, ugovarjate mu. Ne, potem je dnevni red sprejet. S to spremembo, ki je bila upoštevana, sedaj pa gremo na glasovanje. Imamo tri poročila Gualtierja. Najprej o Evropskem bančnem organu. Glasujmo, prosim. Ste vsi glasovali?